gospa predsedujoča. Dobro jutro, gospe in gospodje, začenjamo zasedanjem. Najprej par sporočil. Ena mi je še zlasti pomembna. Gospa Karolin Lukas mi je pisno sporočila, da bo zaključila svoj mandat v Evropskem parlamentu, zato ker je bila izvoljena v britanski parlament. Uh, na podlagi sedmega člena drugega odstavka in na podlagi četrtega člena četrtega odstavka Evropski parlament jemlje to na znanje z 18. majem, pa gospa Lukas odstopa tega mesta. Poleg tega je od 12. maja 2010 gospod Macmillan Scott član skupine ALDE. Toliko za začetek današnjega zasedanja. Začenjamo pa z razpravo in sicer o proračunu parlamenta. Najprej poročilo Vladimir Manka, sprememba proračuna nič ena skozi 2010, oddelek ena parlament in poročilo Helge Trupel, načrt prihodkov in odhodkov za leto 2011, oddelek ena parlament. Najprej dajem besedo gospodu Manki, ki je poročevalec za prvo poročilo. Štiri minute imate. vážená pani predsedníčka kolegyne kolegovia zaradi lizbonske pogodbe so danes številni postopki postali bolj direktni in pregledni naše pristojnosti so bolj jasno definirane evropski parlament ima sedaj več pristojnosti in evropska unija je okrepila svojo učinkovitost tako na zunaj kot na znoter. Prvič imajo državljani večjih držav možnost vplivati na nadjacionalne dogodke. Ker je Evropa zelo velika, moramo zagotoviti, da bodo vsi državljani imeli možnost uresničevati svoje demokratične pravice ta demokratična sredstva ne smejo biti povezana z visokimi stroški. Lizbonska pogodba ima določene finančne učinke na evropske institucije. Tekom proračunskega postopka za leto 2010 je bilo dogovorjeno, da bo manevrski prostor v, od, v razdelku 5 namenjen za kritje stroškov, ki so nastali zaradi stopitve v valjavo Lizbonske pogodbe. Po eh, spremembi proračuna za 2010 se danes, eh, oziroma po spremembi proračuna za 2010 se sedaj ukvarjamo z spremembo proračuna. Naredili smo vse, kar je bilo potrebno za to, da smo zagotovili potreben manevrski prostor in da smo že obstoječa sredstva prerasporedili. Lizbonska pogodba ima posredne in neposredne posledice tudi za delovna mesta Evropskega parlamenta. Sprememba proračuna za Evropski parlament bo predvidel dodatna finančna sredstva za to, da bo parlament lahko uresničeval svojo vlogo so zakonodajalca in da bo postal enakovreden svetu. Neto finančni učinek spremembe proračuna so nižji, kakor smo predvidevali na začetku. 4 milijone evre smo našli v rezervah. Eh, ker je proračun bil sprejet en mesec kasneje, kot, eh, kot um, je bilo to predvideno, bodo predvidene še dodatna znižanja. Številna podjetja po Evropski uniji bodo krizo izkoristila za to, da bodo povečala svojo učinkovitost, ampak to predstavlja velik izziv za nas, tako za Evropski parlament, kot tudi za preostale institucije. Dodatni prihranki in pa dodatna učinkovitost so odvisne od generalnega sekretarja sekretarjata Evropskega parlamenta. Potrebno je dosledno izvajanje uh, v, v direktoratu INLO in pa v generalnem sekretarjatu in ti prihranki lahko vplivajo tudi na druge dele proračuna. Hvala lepa, gospod poročevalec. Sedaj pa dajem besedo Helgi Trüpel, ki je prav tako poročevalka. Štiri minute. Spoštovana predsedujoča, kolegi in kolegice. Proračun parlamenta za 2011 je prvi pripravi proračun za Evropski parlament, potem ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Ta pomeni, da ima parlament več um, pristojnosti, da imamo več nalog, da imamo večjo odgovornost, da imamo več zakonodajnih nalog in to pomeni, da potrebujemo tudi več uh, delovnih uh, zmogljivosti, več človeških virov, zato pa potrebujemo več proračunskih sredstev. Istočasno moramo poskrbeti oziroma moramo razumeti, da obstaja kriza evra, gospodarska kriza. V Nemčiji smo sprejeli pomembne ukrepe na področju varčevanja, zelo pomembne eh, ukrepe sprejela tudi Grčija in pa drugi zadolženi proračuni v Evropi. Zato mora parlament biti izredno odgovoren, kajti v tem obdobju moramo biti še zlasti pozorni, kako postopati za dodatnimi sredstvi v proračunu Evropskega parlamenta. Eh, predstavila bom tudi svoje eh, stališče kot zelena poslanka. 20 odstotkov eh, je predvidenih iz administrativnih stroškov, to je bila zgorna meja, ki smo jo, do, ki smo jo določili 1988. leta. Zato v oziroma to za leto 2011 več ne more veljati, kajti realno se je spremenila, imamo širitev, imamo več pristojnosti, imamo več nalog. Zato teh 20 odstotkov ne smemo več imati kot fiksno številko. Kljub temu pa je postalo jasno, da se želimo s pomočjo samodiscipline še vedno gibati v tej meji 20 odstotkov. Mi smo predlagali 26,40 odstotkov, se pravi 39 milijonov več kot pa to, kar smo imeli v letu 2010. Um, po nekaterih razpravah smo se sedaj dogovorili za to, da bomo samo 3-2 odstotka namenili administrativnim stroškom, zato ker potrebujem več osebja za širitev, tudi za knjižnico, za informacijsko tehnologijo, za dodatne študije, tudi zato, da bomo lahko zagotovili varovanje okolja. In dobro bi bilo, da bi tudi v Štrasburu dali na razpolago več koles, tako da ne bi toliko ljudi uporabljalo šoferjev. Uh, Ampak kje so sporne točke? Sporne točke so pri vprašanju, ali naj bi 2011 eh, več denarja, torej 1500 na mesec, eh, porabili za asistente, ne za poslance, ampak za asistente, da bi potrebovali torej celotno, eh, celotni znesek 13,2 milijona evrov. Mi smo postavili ta sredstva za asistente v rezervo, saj smo rekli, da potrebujemo več ocenitev in da se bomo šele kasneje odločili pozicija oziroma stališče zelenih se zauzema za to, da smo tukaj razumni, ko gre za problematiko dolgov in zato je moja skupina mnenja, da bi morali naslednje leto se odpovedati temu zvišanju za 1500 evrov. In uh, apeliram tudi za naslednje, moramo se zavezati temu, da bomo na kratkih službenih poteh skušali prihraniti pri, pri potnih stroških, kajti politične zaveze, ki jih sprejemamo, moramo dokazati tudi z našimi dejanji. Tako, Ve, sem vesela, da smo imeli 20,9 manj odstotkov CO2, da smo imeli tudi nič cela 8 manj porabe elektrike. Um, torej, postopati moramo odgovorni, tako finančno, politično, kakor tudi na področju politike okolja. Hvala lepa, gospod Rupel. Sedaj bodo spregovorili poslanci v imenu skupine, najprej gospod Fernandez presidente, caros colegas, o Partido Popular. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. V skupini EPP se zauzemamo za strogost, za preglednost in tudi vzdržnost proračuna. Zato smo zelo zadovoljni nad delom, ki je bilo opravljeno, zato da bi dosegli ta cilj. Jasno smo opredelili variabilne in tudi fiksne stroške. Dobro je, da imamo tudi srednjeročno strategijo, kar zadeva nepremičnine in zgradbe. Zdi se mi, da bi to vrstne dokumente v prihodnosti lahko še izboljšali. Naj vas spomnim na to, da je nepremičninska strategija, ki smo jo mi predlagali, dolgoročna strategija. Zagotovo smo si zastavili ambiciozne cilje, zato je zelo pomembno, da oblikujemo proračun na tak način, da bo vsak izdatek opravičen. Prav tako se zauzemamo za to, da se opravi analiza stroškov in koristi, ko gre za to vrstne strategije. Predlagamo tudi, da se pri nekaterih razdelkih zmanjšajo stroški. Naš glavni cilj pa bi moral biti čim boljše sprejemanje zakonodaje če nimamo dobre zakonodaje ali primerne zakonodaje, potem nosimo više stroške. In te više stroške konec koncev potem nosijo državljani. Parlament ima zaradi Lizbonske pogodbe nove pristojnosti. Če želimo izpolniti pričakovanja, če želimo prevzeti odgovornost, če želimo uh, oblikovati dobro zakonodajo, potem potrebujemo dodatna finančna sredstva za vse dejavnosti in za osebje. Pri tem pa je treba upoštevati tudi to, da je treba zagotoviti visoko kakovost na delovna mesta in na ta mesta umestiti kvalificirane osebe. Le na tak način bodo lahko vsi poslanci lahko dobro opravljali svoj mandat. Čakajo nas ogromne naloge in Evropski parlament bi moral pri tem odigrati to bistveno vlogo, ki mu pripada. Če želimo biti uspešni, če želimo izpolniti svoje cilje, si moramo zato zagotoviti tudi ustrezna sredstva. Kadarkoli govorimo o proračunu, se vedno podajajo demagoške in populistične izjave vendar se mi zdi, da ni res, da smo samo povišali sredstva za poslance z namenom povišanja sredstev, kot se včasih sliši. Ne, ta, ta sredstva smo povišali zato, ker lahko edino na tak način izpolnijo poslanci svoj mandat in dosežejo odličnost. Hvala lepa, gospod Fernandez, sedaj pa gospod Vogan. vedno je kontroverzno, ko razpravljamo o svojem proračunu in to se je izkazalo tudi v zvezi z spremembo proračuna in našim proračunom 2011. Vendar zadovoljen sem, da smo rešili večino vprašanj v zvezi s proračunom 2011 in sicer v okviru odbora za proračun. Mislim, da odbor za proračun in predsedstvo sedaj nimate zelo različnih mnen o tem, razen nekaj odprtih vprašanj. Eden je prak 20 odstotkov, druga je rezerva za zgradbe in še eno odprto vprašanje je drugi del 1500 evrov za poslanca na mesec, za asistente. Ta dva dela 1500 evrov na poslanca sta zelo kontroverzna in to je bilo vedno kontroverzno, še bolj kontroverzno pa je v to v teh težavnih gospodarskih in finančnih časih. Seveda pa vsi priznavamo, da imamo zaradi Lizbonske pogodbe sedaj več nalog. Zaradi tega kompromisa smo si v zvezi z drugim delom 1500 evrov odločili, da bomo to dali v rezervo, dokler se zadeve ne rešijo. Naslednje odprto vprašanje je nadomestilo oziroma dodatek za nosilce funkcije zmanjšali naj bi znesek iz 1,5 milijona evrov na 400 tisoč evrov. Seveda pa je treba predložiti dokazila, ko se vložijo zahtevki. Mislim, da je to zelo pomembno načelo, ki ga moramo podpreti. Kolegi in kolegice se bodo pa odločili, ali sta ta dva kompromisa spremljiva za njih ali ne. Mislim, da bo večina skupine SND te kompromise sprejela. Vendar pa je jasno še nekaj. Ko smo razpravljali o proračunu 2011, se je izkazalo, da če želimo financirati dodatne odgovornosti v prihodnosti, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe, moramo poiskati prihranke drugot. V proračunu 2011 smo si zato prizadevali in iz 6,5 odstotnega povišanja smo prišli na 5,8 odstotno povišanje. Mislim, da si moramo v prihodnosti še bolj prizadevati za boljše rezultate in predsedstvo bi lahko predložilo predloge v zvezi z zmanjšanjem stroškov in tudi v zvezi s tem, kako bi lahko več prihranili v prihodnosti. Upam, da bodo ti predlogi vključovali tudi spremembe našega postopanja, ne samo zmanjšanje stroškov. Če bo predsedstvo predložilo te predloge za povečanje učinkovitosti. Upam, da bodo o tem razpravljali zelo zgodaj z evropskimi poslanci, tako bomo imeli možnost, da oblikujemo proračun in da oblikujemo tudi svoje prednostne naloge v zvezi s tem, kako bi lahko prihranili sredstva. Vseeno pa si moramo prizadevati, da bo proračun za 2011 spremljiv za poslance, za ta parlament in seveda tudi za javnost. Hvala. Hvala lepa, gospod Vogan. Sedaj pa gospod Haglund za tri minute v imenu skupine Alde. Ärade fru talman, det har faktiskt varit en intressant diskussion om parlamentets egen budget för i år. Och... Gospa predsedujoča, uh, sedaj razpravljamo o proračunu parlamenta za naslednje leto. Najprej se zahvaljujem gospe Trupel za dobro delo, ki ga je opravila. In uh, zahvaljujem se ji za bolj uravnoteženo izhodišče, na podlagi katerega sedaj razpravljamo. Seveda, Lizbonska pogodba prinaša seboj nove zahteve. Stroški se bodo zvišali, kajti parlament ima sedaj tudi nove naloge. Kljub temu pa me čudi, da nismo nič povedali o tem, kako bomo naše dejavnosti prestrukturirali, tako da bomo te zahteve tudi bolj upravičili. Skupina ALDE je dokaj kritična, ko gre za zvišanje proračuna, ampak to zvišanje je sedaj nekoliko manjše, kot je bilo predvideno. Skupina Alde se ne bo strinjala z dodatnim zvišanjem sredstev kot pa 1500 evrov na poslanca za asistente. Zato ne bi smeli dovoliti tudi ne dodatka za nosilce funkcije. Ne smemo preveč povišati naših, srod, eh, naših izdatkov. Zato ne razumem, da pravite, da tukaj ne gre za zvišanje stroškov, ampak da gre samo za opravljanje funkcij. To ni res, gre za dodatna sredstva in uh, moramo razmisliti tudi o tem, da več kot bo zaposlenih asistentov, več bomo trpovali tudi prostora v naših stavbah. No, kakorkoli glasovali bomo našim stališčem, uh, tako kot pridejo naša stališča. Hvala lepa, gospod Trupel, v imenu skupine zelenih minuto in pol. Hvala lepa. Še enkrat bom omenila čarobno besedo, ki jo je omenil tudi gospod Hadlund, to je ravnovesje. Ko govorimo o proračunu 2011, se moramo vprašati, kako najti ustrezno in zdravo ravnovesje. To mora biti naše izhodišče. Kolega Fernandez je govoril o populizmu. Spričo odločitve, da bomo pri proračunu za 2011 postopali zelo odgovorno. Sama sem drugačnega mnenja. Če od drugih držav zahtevamo Eh, varčevanje, potem moramo biti zelo skrbni z našimi sredstvi tudi v parlamentu. To se mi ne zdi populizem, to se mi zdi politična odgovornost Evropskega parlamenta. Odgovornost je v trenutni situaciji, ko, ko imamo hude zahteve do Grčije. Zato moramo po eni strani biti dovolj pogumni, da finančne poraste, ki jih zahtevajo naše dodatne naloge, da te lahko tudi upravičimo, istočasno pa moramo od nas samih zahtevati določene omejitve, kajti to zahteva od nas politična pokrajina. To moramo sporočiti javnosti, da smo Eh, to sedaj razumeli. To se mi zdi pomembno in zato apeliram na vse politične skupine, da naj dobro razmislijo o tem, kakšen signal bomo poslali javnosti za proračunom za leto 2011. Hvala lepa, sedaj pa gospod Bokros za dve minuti v imenu skupine ICR. Hvala lepa. V Romuniji bodo javni službenci imeli 25 odstotkov manjše plače, v Španiji pa 5 do 15 odstotno znižanje plač. Sveda ne bomo niti govorili o Grčiji, vlade pa si prizadevajo, da bi prihranile na področju človeških virov. V Združenem kraljestvu je nova vlada že nakazala, da so potrebna velika prizadevanja na področju prihrankov. Ali kdo v tem parlamentu meni, da je čas, da Evropski parlament sedaj porabi več, da poveča svojo porabo? da si zagotovi več osebja za skupine, odbore, knjižnice in tako naprej, da bi asistenti dobili 1500 evrov več. Sedaj tukaj razpravljamo o drugem delu, o drugi tranši 1500 evrov. Jaz pa pravim, da niti prvi del ni bil potreben. Mislim, da bi se morali odpovedati obema deloma. Več pristojnosti, to je vsem znano, ampak več pristojnosti nujno ne zahteva več porabe, zahteva več učinkovite porabe, več odgovornosti in več preglednosti. Strinjam se z gospod Trupel, ki je rekla, da obstajajo načini, da bi prihranili več. Tukaj v Strasburu ne potrebujemo celotne, celotne flote avtomobilov, lahko bi uporabljali javni prevoz ni nam treba potovati v poslovnem razredu z letali, sam lahko potujem recimo v ekonomskem razredu, sam nikoli ne potujem iz Budimpešte v poslovnem razredu. Imamo razpravo med predsedstvom in odborom za proračun in ta razprava je bila zelo koristna. Ampak vidim še zelo veliko dodatnih možnosti, da bi zagotovili prihranke. Hvala. No. Hvala lepa, gospod Bokros, zdaj pa gospod Andreasen. Hvala, gospa predsedujoča. Še enkrat lahko vidim, da sem zgrožena na tem, da poslanci zahtevajo več sredstev zase, medtem ko se ljudje v državah članicah borijo za preživetje. Ampak danes se želim sklicovati na etiko tega parlamenta. Ali je v trenutnem stanju sprejet, sprejemljivo, da evropske institucije želijo povečati svoje upravne proračune, glede na to, da jih morajo države zmanjšati. To želi parlament. Ali je sprejemljivo, da evropske institucije svet peljejo pred sodišče zato, ker je zavrnil povešanje plač za službence? Ali je etično, da evropski parlament sprejme računovodske izkave sveta, sveta 2008 v zameno za povišanje proračunskih sredstev? Naj razložim. Odbor za proračunski nadzor je soglasno glasoval proti računovodskemu izkazu za leto 2008 sveta, zato ker ni šlo za preglednost. Svet pa je enako storil za parlament. Verjetno bomo videli, da bo Evropski parlament tokrat podprl računovodske izkaze sveta. Na to pa bo svet potrdil dodatno sredstvo za parlament. Ta glasovanja, gospe in gospodje, torej za proračun Evropskega parlamenta in za razrešnico sveta, odražajo etično vedenje institucij, ki nam vladajo vsem. Hvala. Hvala lepa. Zadnja, ki bo govorila v imenu politične skupine, gospa Vertman, za eno minuto. Hvala lepa, spoštovani kolegi in kolegice. Lizbonska pogodba je prinesla spremembe tudi kar se tiče politične teže Evropskega parlamenta. Že enkrat sem opozorila na tem, da, je, da so potrebne spremembe proračuna Evropskega parlamenta. Seveda moramo stremeti k zakonodajni odličnosti, seveda je zaradi krepitve parlamenta tudi več naloge in pa odgovornosti. Kljub temu pa mislim, da bi morali ravno v času najtežne, najteže gospodarske krize v zadnjih 60 letih opozorila na to, da moramo kot evropski poslanci biti posebno skrbni, ko gre za denar, ki nam je zaupan. Svet in Evropski parlament bi morala tesneje sodelovati in to sodelovanje zahteva resnično partnerstvo. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo še na ostale govornike. Najprej gospod Kalfin za minuto in pol. Uvažajma gospodin predsedatelj, uvažajmi kolegi, pozvolite mi predi vsičko da pozdravim dokladčicite gospoža Triopel in gospodin Manka za odlično ta rabota, podgotovkate na rešenjate, ki jih obsežnjame danes. Treba da priznam, če to sasvim ne bila lehka zadača in diskusijata danes ga dokazva. Priznati moramo, da to ni bila enostavna naloga po eni strani moramo pokazati, da smo zelo učinkoviti pri porabi sredstev evropskih davkoplačevalcev, po drugi strani pa moramo parlamentu zagotoviti tudi, da bo izpolnil vse svoje naloge, ki so mu jih pripisali davkoplačevalci v okviru Lizbonske pogodbe. In v okviru Lizbonske pogodbe in pogodbe o delovanju Evropske unije je naša institucija prevzela številne nove obveznosti. Evropski parlament je tisti, ki predstavlja 500 milijonov evropskih državljanov. In naša obveza je, da spoštujemo tradicijo evropske demokracije in da si prizadevamo za to, da bi povečali in izboljšali ugled in učinkovitost parlamenta. Eno najpomembnejših vprašanj, zaradi katere smo imeli veliko razprav, je bilo do kolikšne mere parlament upošteva trenutno krizo v Evropi pri tem, da bi zmanjšal svoje stroške in povečal učinkovitost. Parlamentarne odločitve, ki jih sprejemamo, odražajo te razmere. Stroške smo zmanjšali za 5,5 odstotkov in svojo strogost kažemo tako, da se bodo stroški povečali samo za 0,28 odstotkov. In to je v skladu z dogovorom, ki smo ga že sprejeli. Po drugi strani moramo pa jasno povedati, da je treba stari sporozum ponovno izpogajati, zato da se bodo ustrezno odražale nove funkcije institucij in tudi povečana vloga Evropskega parlamenta. Kolegice in kolege, v prihodnosti moramo zagotoviti več sredstev za to, da povečamo učinkovitost parlamenta. Povdarek bi morali dati ne zgradbam, ampak novim tehnologijam biti bi morali zgled na področju okolja in tudi med institucijami. Paziti bi morali na okolje in ne bi smeli dopustiti, da se bo proračun samodejno povečeval. To si institucije vedno prizadevajo in vedeti moramo, da vse odraža naše naloge. Hvala. Gospod Alvar, za minuto. Hvala lepa. Zlasti v časih krize morajo politiki biti sposobni eh, ločiti razumnost in pa čustvenost, zlasti ko govorimo o proračunu in pa denarju. Zdi se mi, da smo z Lizbonsko pogodbo in njenimi računskimi posledicami, da je s tem tako kot z vremensko napovedjo. Ne vemo, kako bo točno jutri, napovedan je dež, vzameš dežnik, ampak na koncu morda nekoliko prši, dežja pa ni. Podobno je z Lizbonsko pogodbo. Ne vemo, kakšna bo delana obremenitev Evropskega parlamenta zaradi Lizbonske pogodbe in sprašujem se, kako so kolegi lahko delali prej in kako delajo tisti, ki jim Lizbonska pogodba ni prinesla nobenih sprememb. Razprava o dodatku 1500 evrov je simbolično. Tukaj gre za simbolično vprašanje, ali smo sposobni eh, prihraniti denar, ali smo sposobni delovne procese bolj učinkovito oblikovati. Če bi upoštevali to troje, potem bi nam to prineslo več, kot pa da govorimo o financah. Predvsem pa bomo šele naslednje leto videli, kolikšna bo dodatna, resnično dodatna delovna obremenitev zaradi Lizbonske pogodbe. Hvala lepa, gospod Črnecki, za eno minuto. Šanovni państwo, e, sa... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Nobenega dvoma ni, da Evropski parlament, ki ima sedaj več pristojnosti in mora sedaj imeti pomembnejšo vlogo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, torej nobenega dvoma ni, da mora Evropski parlament na voljo imeti ustrezna finančna orodja. V praksi seveda ne vemo, kako se bo razvijala naša vloga, vemo pa, da bo vedno večja. Zato so pričakovanja davkoplačevalcev prav tako vedno večja. Zato je predlog, da bi povečali sredstva za asistente. Zato je to upravičeno. Zavedamo se dejstva, da se v Grčiji, pa tudi drugot po Južnji Evropi soočamo s krizo. To je politični problem, ampak ne moremo se odpovedati določenim funkcijam Evropskega parlamenta preprosto zato, da bi znižali stroške in prepričan sem, da bi proračun Evropskega parlamenta morali povečati. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Vandarštup za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Večji proračun za leto 2011 je 1,7 milijarde. To je 4600 evrov na poslanca na dan. To je zelo veliko denarja. In mislim, da bi ta sredstva lahko izkoristili na številne druge načine. Pomembno pa je, da se državljani sami odločijo oziroma bi morali za to imeti možnost. Mislim, da bi se morali preprosto odpovedati Luksemburgu, Bruslju, še posebej pa Strasburu. Namesto tega bi morali možnost odločanja dati v roke državljanom. Vsak poslanec bi se moral zavedati stroškov, torej 4600 evrov na dan na poslanca. To moramo zmanjšati, kajti drugače bo to breme moral nositi evropski državljan. To moramo preprečiti. Vedno zahtevamo več, že sedaj se izvajajo dogovori, ki so skriti pred javnostjo in mislim, da bi morali razmisliti o tem, kaj se bo zgodilo na tem področju. Razmisliti moramo o tem, ali smo resnično vredni 4600 evrov na dan. Hvala lepa, gospa Gresle, za minuto. Predsedujoča, kolegi in kolegice. Eh, spoštovani kolega Vandaštop, eh, jaz eh, sem vredna denarja, ki je porabljen za me in če vi to niste, potem mi je zelo žal. Mislim, da ne bomo si naredili usluge, če bomo ustvarili takšne delovne pogoje, da potem ne bomo mogli delati zvišanje sredstev za sekretarjat se mi zdi smiseln. Tisti, ki delajo v tej hiši, potrebujo sodelavce in tisti, ki nočejo delati, ne smejo drugim preprečevati dela. Nihče ne sme dodatko za sekretarjat eh, koristiti oziroma nihče ni k temu obvezan. Lahko pa koristi ta denar, ki, eh, če ga potrebuje. Sama sem vredna denarja, ki ga porabim, tudi moji sodelavci so. Dejavnosti ki so v eh, preteklosti ustvarjale presežek, morajo biti preverjane. Moramo se vprašati, ali lahko s takšnimi dejavnostmi nadaljujemo. Tukaj menim naprimer na spletno televizijo in eh, mislim, da recimo v tem primeru stvari ne bi smele ostati takšne, kot so. Sicer pa mislim, da smo sprejeli številne reforme, predsedstvo je sprejelo številno, eh, številne reforme in odbor za nadzor proračuna bo naredil vse za to, da bo odpravil tiste pomankljivosti, kjer obstajajo. Hvala. Hvala lepa, gospod Van Orden, za eno minuto. Gospod predsedujoča, po vsej Evropi vlade in javne institucije priznavajo, da morajo znižati svoje stroške, ta parlament pa še vedno živi v pravljici. Slišim lepe besede o tem, kako bi morali prihraniti več in biti bolj učinkoviti, ampak Proračun je vreden več kot 1,7 milijarde evrov v letu 2011 in to predstavlja povečanje za skoraj 6 odstotkov. To je popolnoma nespremljivo in mislim, da bi morali govoriti o prihrankih, ne pa povečanjih. Na številne načine bi to lahko dosegli. Naprimer, za začetek bi lahko zmanjšali nepotrebne stroške in odhodke. Ta parlament bi moral zahtevati, da svet konča cirkus s Strasburom in tako prihranimo več kot 200 milijonov evrov vsaki. Vsako leto bi prihranili dodatnih 50 milijonov evrov, tako da bi zaprli urade in pisarne Evropskega parlamenta v državah članicah. Moramo poenostaviti administracijo za 14 odstotkov, se je povečalo število uslužbencev na 6 tisoč v parlamentu. Vsaka organizacija v težavnih časih bi nove prednostne naloge izpolnila vala tako, da bi zmanjšali stroške druge. Zdi se mi, da živimo v drugem svetu, gospod predsedujoča. Sprejeti moramo potrebne korake za to, da bomo zagotovili dejanske spremembe in prava zmanjšanja stroškov v proračunu parlamenta. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa HDI, gospod Stas. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolege. Želel sem se oglasiti v zvezi z dodatnimi 1500 evri za asistente. Imamo novo, nove pristojnosti v okviru Lizbonske pogodbe in določeni ljudje bodo imeli dodatne naloge. Naprimer, odbor za civilne svoboščine ali odbor za kmetijstvo. In ljudi morajo imeti na voljo dovolj sredstva, da lahko izpolnjujejo svoje nove naloge. Vsak poslanec bo dobil dodatna sredstva, dodatnih 1500 evrov in 1500 evrov še naslednje leto. To je neumnost. Deset let že delam tukaj. Delam v odboru, ki ima številne naloge v okviru postopka soodločanja in zelo dobro sem sodeloval s tremi asistenti, ki jih imam in mislim, da lahko tudi drugi odbori čisto v redu delujejo s tremi asistenti. Gospa Kresle je povedala, da bi tisti, ki želijo delati, morali imeti na voljo več ljudi in tisti, ki ne, pač ne. To je samo populizem. Hvala. Postopek je že s tem zaključen, razen če ne želi še kdo besedo. Očitno ne, najprej dajem potem besedo prvemu poročevalcu, gospodu Manki. Thank you chcel by som sa poďakovať všetkým Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem, ki so danes predstavili svoje mnenje. Vesel sem, da si vsi želijo, da dobro opravljamo svoje zakonodajno delo, tako da bomo na učinkovit način trošili naša sredstva. Vsak ima lastno mnenje o tem, kje in kako bi stvari lahko izboljšali. Današnja razprava je dokaz za to. Gospodu Bokrošu bi želel povedati, da obstaja način za objektivno varčevanje. To je pot, ki so ga pred letom poslanci vaše politične skupine želeli preprečiti. V moji državi sem delal v regionalnem upravljanju in uh, kot prvo sem najprej analiziral administrativne stroške ter analiziral, kako je te možno znižati za 15 odstotkov. Torej, če želimo ugotoviti, kje imamo rezerve, če želimo na novo prerasporediti sredstva, potem je najboljši način. Na Ta, da ocenimo vse skupaj. Na ta način bomo lahko uh, znižali administrativne stroške. Uh, V prihodnih dneh bomo glasovali o proračunu tudi odbora regij in pa ekonomsko-socialnega odbora. Te institucije so sedaj bolj obremenjene, uh, hujšo delovno obramitev imajo in imajo tudi več uh, pristojnosti. Zato apeliram na svet, da čim prej sprejmemo proračun, tako da bo te institucije lahko uresničevale svoje pristojnosti na novih področjih, ki so povezani z Lizbonsko pogodbo. Hvala, gospod Manka. Razpravo pa bo zaključila gospa Trupel. Dve minuti. Ja, Spoštovani poslanci, kolegi in kolegice. Vsi ste slišali, kako sporna je razprava o proračunu za 2011. In to ni tudi nič čudnega, saj gre po eni strani za realne dohodke oziroma prihranke, po drugi strani pa, kakor vedno v politiki, gre tudi za simbolična vprašanja. Kot poročevalka ugotavljam naslednje. Slišali ste od gospe Gresle iz skupine ELS, ki se zauzema za dodatek 1500 evrov eh, in pa slišali ste tudi druge kolege, ki so rekli, tega ne potrebujemo oziroma moramo bolj natančno oceniti, kako utemeliti te, eh, ta nadomestila, te dodatke in moramo imeti tudi pregled od odborih in pa delu te hiše. Kot poročevalka ugotavljam, da, večina, da je večina odbora za proračun sklenila, uh, dodaten denar eh, dati na razpolago v rezervi. Eh, torej, proračun še ni odobril teh sredstev, je pa zahteval natančno oceno, natančno evalvacijo. To moramo torej sedaj narediti, vsi moramo dobiti uh, konkretne številke, na to pa bomo jeseni se še enkrat resno ukvarjali z tem vprašanjem, zato da bomo oktobra za novim proračunskim postopkom uh, lahko nadalj eh, lahko potem naprej sodelovali z svetom in da bomo lahko tudi v parlamentu oblikovali enotno stališče pomembno je, da to ugotovimo sedaj v tem trenutku, pomembno je to, da ugotovimo, da obstaja nestrinjanje, da obstajajo različna mnenja, da pa obstaja uh, eno, ena stvar, glede katere se vsi strinjamo, torej da moramo natančno uh, vse skupaj oceniti, preveriti, dobiti konkretne številke. Vsem skupaj pa želim veliko uspeha pri nadaljem delu s proračunom. Hvala lepa, s tem smo zaključili skupno razpravo o proračunu parlamenta. Glasova